danes ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Lajnena in sicer revizija šestega okoljskega akcijskega programa in določanje prednostnih nalog za sedmi okoljski akcijski program. Najprej dobi besedo gospod Lajnen za štiri minute. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Evropski parlament si želi, da bi imeli sedmi okoljski akcijski program. Nerazumljivo bi bilo, če bi zadeve končali z šestim programom, ki se konča junija, če bi končali svoje prizadevanje, da izboljšamo okolje in zdravje v Evropi. Ampak sedmi ne sme biti kopija šestega dosegli smo veliko napredka, tudi izzivi so veliko večji. Pri sedmem akcijskem programu potrebujemo nov pristop, horizontalni pristop na vseh političnih področjih. Pojavljajo se sistemska tveganja, gospod komisar, to ste pravkar omenili, podnebne spremembe, izguba biotske raznovrstnosti, pomankanje virov, to so vse izzivi, ki jih ne bomo mogli rešiti z klasično okoljsko politiko. Zato potrebujemo sodelovanje vseh drugih politik Evropske unije, še posebej energetsko politiko, prometno politiko, kmetijsko politiko, ribiško politiko, kohezijsko politiko, ampak še posebej gospodarsko in finančno politiko. Zato želim še posebej opozoriti na to, da je to najtežje vprašanje kako bomo na svojo stran pridobili finančne ministre in gospodarske ministre, kako bomo poskrbeli za to, da bodo oni uvedli okolje kot glavno temo. Parlament je pripravil 80 odstavkov, imamo predloge za postopke in eh, različne druge predloge, med drugim govorimo o tem, da bi odstranili subvencije, ki škodijo okolju. Potem, ko smo naredili tudi eh, politiko davko okolje prijazno, mislim, da moramo poskrbeti za to tudi na drugih področjih. Pri makroekonomskem obdavčevanju potrebujemo spremljanje trajnosti v okviru evropskega semestra. Zelo veliko drugih zamisli smo še razvili v tem predlogu. Ampak, gledano v celoti, je okoljski odtis prevelik. Danes je 7 milijard ljudi na svetu, sredi stoletja jih bo 9 milijard. Če bodo vsi porabili toliko sredstev, kot jih porabimo tukaj v Evropi, potem ne bomo potrebovali samo enega planeta, ampak dva. Zavedamo pa se, da ima naš planet meje, kar zadeva dobavljivost in razpoložljivost virov, zato moramo biti previdni, da močno zmanjšamo porabo sredstev in virov in odpreti moramo vrata za zeleno gospodarstvo, za politiko, ki bo učinkovita z rabo virov. Prav tako želimo zelo veliko pozornosti nameniti uh, urbanim območjem, zelo veliko ljudi živi v urbanih območjih in želimo uh, izvesti vzorne projekte, naprimer kako smo lahko bolj okolju prijazni, bolj učinkoviti z viri. Zelena mesta, to so cilji v Evropi, imamo že veliko primerov najboljših praks, na katere je vredno upozoriti. Zaščita okolja mora služiti tudi zaščiti zdrave ljudi. Mislim, da moramo združiti zaščito zdrave z zaščito okolja. To mora biti sporočilo, ki mora biti tudi javnosti jasno, kajti tako bomo um, dosegli večjo mero sprejemanja med javnostjo. Tudi onesnaženost zraka je še previsoka, tudi obremenjenost z hrupom je velika. O hrupu ne govorimo veliko v okviru okoljske politike. Hkrati pa so v okolju tudi zelo velike količine kemikalij, ki škodijo okolju in tako naprej. Soočamo pa se tudi z novimi tehnologijami, naprimer nanotehnologijo in novimi materijali, ki jih moramo še natančno preučiti. Dobro, gospe in gospodje, najboljši zakoni, najboljši programi ne pomenijo nič, če jih dejansko ne izvajamo. Zato mora sedmi akcijski program biti boljši na področju izvedbe, zato mislim, da mora Evropa predati svetu sporočilo, da potrebujemo trajnostno upravljanje, kajti drugače človeštvo ne bo preživelo na Zemlji. Hvala. Najlepša hvala, kolega Leinen. Sedaj pa gospod Potočnik, izvolite. Hvala, predsedujoči. Spoštovani poslanci in poslanke, zahvaljujem se gospodu Lajnenu za delo na tem poročilu, ki prihaja v zelo ustreznem trenutku. Kot veste, komisija že pripravlja sedmi akcijski načrt, ki naj bi ga sprejeli še pred koncem letošnjega leta in lahko povem, da številne zamisli, ki ste jih omenili v, v uvodu, so enake eh, zamislim, ki jih imamo tudi mi in ki jih nameravamo tudi vključiti v sedmi akcijski program. V šestem akcijskem programu je, eh, smo utrdili okoljsko politiko, imamo zakonodajo za vsa področja razen tal, v mestnem času pa smo razvili številne nove pobude, vključno s podnebjem, biotsko raznovrstnostjo in učinkovito rabo virov, eh, kar smo si zastavili eh, kot cilj v okviru strategije 2020. Sedmi akcijski program bi moral vsa ta področja združiti v eh, vseobsegajoč okvir. Ravno tako se mora ozirati eh, obdobje po letu 2020. Potrebno je vzpostaviti ustrezne pogoje za učinkovito rabo virov, za nizkooglično prihodnost, Eh, kjer bomo vire eh, cenili in za nje ustrezno skrbeli. Poleg tega potrebujemo bolj dosledno oblikovanje zakonodaje in večje vključevanje zaščite okolja v druge politike. Zelo me veseli, da je izvajanje prva prednostna naloga, ki jo izpostavljate v svojem poročilu. Kot veste, je bila to moja prednostna naloga, ki sem jo opredelil tudi v pred, svoji predstavitvi pred tem parlamentom v začetku mandata. Težave pri izvajanju so eh, velika uvira pri doseganju vseh učinkov, ki jih pričakujemo od evropske zakonodaje na tem področju. To nastane približno 50 eh, milijard evrov na leto. To povzroča izkrivljanje trga in eh, soočanje z izzivi Eh, je zato dražje. Kot veste, se vse te težave ne bodo razrešile same. Prejšnji mesec je komisija predstavila svoje zamisle o tem, kako izboljšati razmere. In vse to bomo potem nadgradili tudi v okviru sedmega akcijskega programa. Strinjam se, da bi se moral ta program osredotočiti na prispevek okoljske politike k boljšemu zdravju in dobremu počutju. Uh, bolj se moramo zoprstaviti tistim vidikom nasnaževanja, ki jih še nismo razrešili. Še vedno so nekateri pomisleki, ki jih naša sedanja politika ne upošteva. Poleg tega se pojavljajo nove grožne in te je potrebno seveda preučiti pregled zakonodaje o vodi in zraku, eh, bo podala usmeritev za novo zakonodajo. Ravno tako se strinjam z vami, da je mestno okolje pomemben vidik naših politik in sedmi akcijski program mora podpirati prizadevanja mestnih skupnosti, da bi tukaj prevzele vodilno vlogo. Potrebno je eh, v ta program vključiti tudi mednarodno razsežnost eh, okoljskih prizadevanj. To mora upoštevati tudi izide Rio plus 20 in eh, predvsem je tu potrebno sprejemanje zavest v okviru UNFCCC. Potrebujemo vsa prizadevanja, ki bodo zagotovila, da bo rast temperature ostala pod eh, dve stopinji Celzija v primerjavi s predindustrijsko ravnjo. Strinjam se tudi, da bi ta uh, akcijski načrt moral predstavljati okvir za prehod na brezoglično gospodarstvo širši od strategije 2020. Začeli smo s eh, načrtom za nizkooglično gospodarstvo, kjer smo predvideli stroškovno učinkovite načine, kako zagotoviti določene cilje. In predanost vseh eh, vključenih akterjev je kot vedno ključna za uspeh eh, tega programa. Mobilizirati moramo akterje na vseh ravneh in vseh relevantnih sektorjih, da bodo opravili svoj del naloge. Pri tem seveda tudi na, računam tudi na vašo podporo. Z zanimanjem bom spremljal današnjo razpravo in se še enkrat zahvaljujem za poročilo. Hvala, gospod Potočnik. Sedaj pa v imenu odbora za regionalni razvoj, kolegica Dančila. Skrb za okolje in prihodnje generacije, generacije je nekaj, o čemer bi morali vse čas razmišljati vsi. Okoljska politika mora upoštevati vse interese družbe in številne število okoljskih eh, organizacij to potrjuje. Govorimo o okoljskih ciljih, ki eh, pa istočasno ne smejo vplivati na konkurenčnost. Predvsem moramo na evropski ravni delovati usklajeno. Eh, seveda pa upoštevati tudi lokalne posebnosti. Evropa potrebuje celostno okoljsko politiko, ki bo upoštevala vse izzive, tudi gospodarsko plat, hkrati pa potrebujemo boljše sodelovanje z državami, ki niso članice Evropske unije. Eh, onesnaževanje ne pozna meja in eh, zaščititi moramo naravo in celotne ekosisteme, ne glede na to, kje ležijo. Čestitam poročevalcu za odličen pristop. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Dančila. Sedaj pa sledijo govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej gospod Franko za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod komisar, gospod poročevalec. Najlepša hvala poročevalcu za upravljeno delo in za delo, ki smo ga upravili vsi skupaj. Mislim, da Evropska unija potrebuje nekakšen manifest, potrebujemo skupno vizijo glede zoprostavljanja aktualnim izzivom eh, na področju okolja, ki bo segala preko leta 2020. In ravno zato potrebujemo eh, sedmi okoljski akcijski program, ki bo mobiliziral nove vire in eh, podal nov zagon Ta program mora zagotoviti, da bomo dosledni in da bomo eh, eh, povezali širše strategije s sektorskimi politikami. Eh, pa naj govorimo o ribištvu, razvoju in raziskavah, zdravju, načrtovanju, prostorskem načrtovanju in podobno. Vse to mora biti povezano in del okoljskega akcijskega načrta. Vsekakor pa ne, se ne smemo odreči svojim ambicijam na tem področju, kajti na kocki je veliko preveč, sploh ko govorimo o učinkoviti rabi virov in uh, izkoriščanju naravnega kapitala. Vlagati moramo v trajnostno rast, v konkurenčnost in zaposlovanje ter ustvarjanje delovnih mest. Pomembno je, da vključimo recikliranje in okoljsko označevanje proizvodov, zato da bomo potrošnikom omogočili sprejemanje pravih odločitev pri nakupu. Še naprej se moramo truditi eh, izobraževati ljudi v Evropi o okolju in eh, ta akcijski načrt bo eh, po eni strani političen načrt, poleg tega pa mora to biti tudi jasno sporočilo, ki je vidno vsem in ki obvešča vse lokalne organe, podjetnike, vlagatelje, zato da bodo vsi vedeli, kakšne so posledice njihovih odločitev. Ne smemo poskušati evropejcev kaznovati, ampak jih moramo izobraziti. Najlepša hvala, kolegica Ulfskog, za dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. desetletni akcijski načrt za okolje nam je pomagal prepoznati povezavo med okoljem in zdravjem, prinesel pa je tudi veliko zakonodaje o kemikalijah, pesticidih in vodi. Na to smo lahko upravičeno ponosni, vendar pa ne smemo počivati na lovorikah. Zagotoviti moramo, da bo v prihodnje prišlo do boljšega usklajevanja okoljskih politik na eni in dejanskega uresničevanja na drugi strani. Teorija je dobra, ampak seveda potrebujemo tudi prakso. Ravno tako pa moramo ostati ambiciozni. Upam, da bo sedmi program ambiciozen kljub gospodarski krizi ali pa morda prav zaradi gospodarske krize. Prav zato moramo biti ambiciozni, kajti. Eh, nedvomno lahko eh, ustvarimo tudi eh, nekakšen, nekakšne gospodarske pobude, ustvarjamo delovna mesta, spodbujamo zaposlovanje. Okolje moramo upoštevati na vseh področjih politike, zagotoviti moramo, da ne bomo imeli subvencij, ki bi škodovali okolju. In prepričati se moramo, da ko sprejemamo sporazume na mednarodni ravni o trgovini ali storitvah, Eh, da eh, so s tem povezane stroge okoljske norme. Vprašanje okolja ne sme veljati za eh, nekakšno dekoracijo, to mora biti del vsake politike, to mora biti kot kvas v testu. Skratka, naslednji okoljski program mora pokazati, da, je, da to dejansko drži. Hvala. Hvala, kolegica Olskog. Sledi kolega Grebrandi za dve minuti. Najlepša hvala, predsedujoči. Komisija je omenjala neformalno zasedanje sveta, ki je potekalo ta teden na Danskem. In za začetek naj citiram izjavo za tisk, ki pravi, da ni drugega izhoda iz gospodarske krize kot zeleno gospodarstvo in razvoj zelenih tehnologij, zmanjšanje rabe virov, zaščita narave in biotske raznovrstnosti. Zeleni prehod bo ustvaril na milijone delovnih mest in zagotovil, da bo Evropa bolj trajnostna in bolj konkurenčna. No, Eh, mislim, da moramo čestitati ministrici, danskemu predsedstvu in tudi komisiji za to zelo Eh, pozitivno izjavo, pozitivno sporočilo. To je bistveno bolj pozitivno kot mrsikaj, kar smo slišali iz sveta in to nas zelo veseli. Eh, no, veliko je govora eh, danes o biotski raznovrstnosti. Na naslednjem plenarnem zasedanju bomo govorili o učinkoviti rabi virov in sedmi okvi, torej, akcijski načrt mora opredeliti naše cilje, pa tudi ustrezne ukrepe in kazalnike. Mislim pa, da bi morali zreti dlje kot zgor do leta 2015. Dejansko moramo oblikovati nekakšno vizijo za zeleno Evropo. Sedmi akcijski program mora predstavljati uh, Eh, krovni program za vse evropske politike, kajti to je edini način, kako bomo lahko obvarovali okolje za naše otroke, kajti eh, okolje in gospodarstvo res gre sta eh, z roko v roki. Torej, zahvaljujem se poročevalcu za odlično upravljeno delo in pozivam komisijo, da se loti dela in pripravi nov predlog. s katerim bomo iz z eh, šestega prišli na dober sedmi akcijski načrt. Hvala. Najlepša hvala, gospod Kerpandri. Zdaj pa za dve minuti, gospod Ajkot. Najlepša hvala, predsedujoči. Najprej se zahvaljujem poročevalcu, gospodu Lajnenu, za to poročilo o sedmem akcijskem načrtu akcijskem načrtu za okolje. V skupini zelenih smo pripričani, da dejansko potrebujemo sedmi akcijski program. Opredeliti moramo svojo vizijo za leto 2020, še posebej pa za leto 2050. Želimo povedati, v kakšnem svetu, v kakšnem gospodarstvu želimo v Evropi živeti. Ne gre za to, da govorimo o tem, kako da bo eh, to gospodarstvo zeleno. Vprašanje je, kako zeleno bo, kajti edino gospodarstvo, ki nam bo omogočilo prihodnost in ki nam bo omogočilo preživetje, preživetje, je eh, gospodarstvo, ki upošteva okolje. In potrebujemo eh, akcijski načrt, s katerim bomo prišli do te točke. Potrebno se je osredotočiti na sodelovanje, integracijo in tudi na mednarodno razsežnost. In če dovolite, da se na kratko navežem še na vprašanje izvajanja. Eh, vedno znova vidimo, kako pomembno je izvajanje. Če pogledate, kaj se dogaja na Severnem morju pri eh, črpanju nafte, če pogledate, kakšne težave imamo na nizozemskem, eh, to je država velike blaginje, ampak vendarle imamo težave pri varovanju okolja v regiji Shelde. Torej ne smemo pozabiti, kako pomembno je izvajanje, enako pa velja tudi za integracijo. Vsi govorimo o zelenem gospodarstvu, ampak to je res temeljnega pomena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 Eh, zreti moramo dlje kot samo na številke o BDP, potrebujemo eh, bolj celostne kazalnike, ki bodo presegli samo BDP. Zeleno gospodarstvo pa pomeni tudi, da moramo razmišljati o porabi energije in kako bomo energijo porabljali v prihodnje. Do leta 2030 potrebujemo eh, več ciljev kot zgolj nizko oglične cilje, potrebujemo cilje za vrčevanje z energijo in za rabo obnovljivih virov energije in pa še kar zadeva mednarodno razsežnost. Vse, kar počnemo, počnemo v Evropi, vpliva na tretje države. Na to ne smemo pozabiti, kajti brez preostalega sveta eh, zeleno gospodarstvo nikoli ne bo prevladano na globalni ravni in Rio plus 20 mora biti tu prvi korak. Najlepša hvala, kolega Eka, odsledi kolega Paška za minuto in pol. Najlepša hvala za besedo, predsedujoči gospod komisar zaradi propada ekosistemov prihaja do nepovratne škode okolju in eh, zato se je tukaj temu potrebno nujno zoprstaviti. Šesti akcijski program, ki je postavil okvire okoljske politike, se izteče julija letos in zato je nujno, da zagotovimo kontinuiteto v evropski okoljski politiki v prihodnem sedmem programu po dosedanjih izkušnjah moramo dati več povdarka eh, krepitvi regulative na področju okolja. Poleg tega pa moramo postopoma okoljske cilje vključevati vse sektorske politike. Več podarka bomo morali dati čezmejni razsežnosti zaščite okolja. Druge eh, strategije morajo ravno tako biti vključene s eh, konkretnimi cilji, s konkretnimi časovnicami, kajti vse to nam bo omogočalo tudi, da bomo eh, stalno merili učinkovitost naših ukrepov. Poleg globalne okoljske politike pa moramo pripraviti tudi specifične strategije za posamezne regije ali urbana območja, ki bodo odražale specifične značilnosti tamkajšnjih ekosistemov. Uh, sedmi okoljski načrt mora biti bolj strukturiran, bolj natančen, bolj ambiciozen in bolj učinkovit, zato da bomo kar najbolje izkoristili izkušnje iz eh, evropske okoljske politike. Hvala lepa, kolega Paška. Sedaj pa govorniki v svojem imenu, gospod Šnirhart, za dve minuti. Gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Eh, pri splošnem razumevanju naj bi okoljski programi služili temu, da dos, določimo dolgoročne cilje na področju okoljske politike. Ampak ta šesti okvirni program je pokazal, da je izvajanje zaostalo za pričakovanje. Čeprav je to prvi akcijski okoljski program, ki ste ga skupaj sprejela svet in pa parlament v postopku soodločanja. Določa prednostne naloge pri podnebnih spremembah, pri biotski raznovrstnosti, pri naravnih virih, pri življenjski kankovosti in pa odpadkih. Ciljev nismo dosegli, to je potrebno jasno povedati, tudi zato, ker države niso pravilno izvajale tega programa. Ampak ali ni bilo tako, da smo tudi mi prispevali k takšnemu razvoju? Če si ogledam to poročilo, potem ugotavljam, da pri strategiji za leto 2012 eh, govorimo o vse vključujoči in integracijski rasti, vidim načrt za zeleno Evropo, potem eh, načrt za Evropo, ki je varčna z viri, toliko je programov, ne morem jih sploh našteti, ker bi mi zmagalo časa. Preveč je uh, eh, usporednih strategij, zakonodajnih pobud in to, vodi, to je privedlo do tega, da ni konference, ni doslednosti med posameznimi političnimi področji. Uh, vedno znova ustvarjamo neke kazalnike, ki vodijo k večjim administrativnim obremenitvam, ampak ne prispevajo k izvajanjem. Nepotrebno je uh, uskladiti naše zakonodajne postopke, naše odločitve, samo potem jih bomo lahko tudi primerno izvajali. Tukaj sem drugačnega mnenja kot poročevalec. On je rekel, da bi okoljski acijski načrt moral delovati danes. Ne, to mora iti dlje, to mora biti bolj daljnosežno, uh, to mora delovati uh, med posameznimi sektorji ne pa vse skupaj pomešano, na ta način ne, doseg, ne dosegamo ravnovesja in nimamo uspeha. Hvala lepa, gospod Šnirhard, sedaj pa kolegica Merkis za minuto in pol. Eh, eh, eh, Hvala lepa. Hvala lepa tudi gospodu Lanjenu za njegovo poročilo hvala za to, da se je osredotočil predvsem na izvajanje, na integracijo. Zahvaljujem se tudi komisijo, komisiji za uloženo delo. Dobro je, da pripravlja sedmi okvirni akcijski program za okolje. Eh, gospod Lanin ima prav, tukaj ne govorimo samo o okolju, ampak govorimo o vsem gospodarstvu, o prometu, o zdravstveni oskrbi in nasplošno pravzaprav govorimo o gospodarski politiki, kajti okolje je danes del gospodarske politike, danes in pa jutri. Neka stvari me skrbi. Pogosto začnemo z velikim navdušenjem, uporabljamo nove tehnologije, ki pa niso bile vedno predtem preizkušene in zato ne ponujajo nujno rezultatov, eh, ki jih pričakujemo. Sedaj se na primer osredotočamo na biomaso, Ampak v prihodnosti se bomo morali bolj zanašati na biogoriva, na biovire. Moramo pa nekoliko omejiti to navdušenje nad biomaso. Trenutno se veliko um, površin uporablja za pridelavo biomase, čeprav bi jih lahko uporabili za drugačne namene. Uh, predhodni govorniki imajo prav, osredotočiti se moramo tudi na izvajanje, moramo se vprašati, kako bomo upravljali biomasa, kako bomo dosegli sonaravno upravljanje, tako da bo ta dejansko prispevala k znižanju emisij CO2, ne pa k večjemu onesnaževanju voda in tako naprej. In pa ne nazadnje še nanotehnologija, Ko, uh, kolegica je bila prekinjena. Hvala lepa, naslednja gospa Riz. Hvala lepa. Eh, no, eh, poročevalec Jo Leinen je povdaril, kako pomembno je to, da ostane okolje na našem dnevnem redu. In to ni lahko v tem času varčevanja, ko se pogosto okoljske pomisleke nekako potisne ob stran. Eh, to lahko vidite tudi v trenutni predsedniški kampanji v Franciji. Kako lahko naredimo manj za, eh, več za manj denarja? Seveda potrebujemo koherenco, to je menjeno tudi v resoluciji po točko 3. Potem lahko bi rekli tudi to, da bi Evropska unija morala spodbujati k manjši uporabi kakršnih koli proizvodov, ki škodujejo okolju. To velja tudi za zdravstveno oskrbo. Eh, potem moramo tudi zmanjšati izpostavljenost našega prebivalstva tem nevarnim mešanicam kemikalij. Moramo tudi nasprotovati škodljivim učinkom za zdravje. Kronične bolezni, eh, teh je vedno več in proti temu se moramo boriti. Hvala lepa, gospa Hasi je naslednja. Hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu Jo Lajnenu za odlično upravljeno delo. Kot sem že povedala, sedmi okoljski akcijski program mora biti sprejet kar se da hitro, obžalovanja vredno je, da o tem razpravljamo šele sedaj sprejemamo, eh, vsak dan se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na okolje in na druga področja. Eno izmed teh, eno izmed teh področji je kmetijska politika, ki zelo, ki zelo vpliva na naše vode in pa biotsko raznovrstnost. Dobar primer za to je Balsko morje. Eh, o prihodnosti tega bo odločala skupna kmetijska politika, to je eno izmed najbolj onesnaženih morij na svetu. Eh, problem je tukaj nitrifikacija, ki jo povzroča predvsem kmetijstvo. Če eh, torej iz poli se uh, prihaja v vodo dušik in pa drugi nitrogeni um, in če se to ne bo ustavilo, bo Balsko morje še vedno uh, bo še vedno to eno izmed najbolj onesnaženih eh, mori na svetu in tako bo še veliko časa. Hvala lepa, kolegica Gardinja, naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Ne bom govorila na dolgo in široko, kajti v tem kratkem času bi se rada osredotočila le na nekaj točk. Mislim, da bi lahko bil ta eh, sedmi eh, program zelo koristen instrument, vendar pa ne smemo pozabiti tudi, da potrebujemo trdno industrijo v Evropi. Le na ta način bomo lahko ohranili delovna mesta. Veliko je stvari, ki me skrbijo. Mislim, eh, da je absolutna prioriteta oziroma absolutna prednostna naloga, da ta program zagotovi bolj učinkovito izvajanje že zastavljenih ciljev, preden bomo začeli izpolnjevati zavezojoče cilje. Če se želimo soočiti z trenutnimi podnebnimi spremembami, potrebujemo politiko, ki bo temeljila na eh, znanstvenih dejstvih. Še prav posebej tukaj govorim o 24. členu potrebno se osredotočiti na empirične dokaze. V tem členu pa gre za vprašanje, v kolikšni meri eh, naše dejavnosti vplivajo na okolje, ne govori pa o sami kakovosti okolja. Hvala lepa, kolegica Gardini. Naslednji je gospod Perejo Rodriguez za minuto in pol ena izmed prvih pobud ki sem jih sprejel kot poslanec je bilo vprašanje komisiji namreč zakaj ni predvidela ali pa sploh ni omogočila nadaljevanja programa komisije namreč zakaj ni predvidena kontinuiteta za okoljski akcijski program nekateri so rekli češ da instrumenti ki jih imamo že zadostujejo ehm, no sedaj imamo pred nami še nekaj mesecev to je povedal gospod Leinen, in podariti je potrebno, da potrebujemo skupni pristop pri tej politiki, potrebujemo tudi akcijske programe, sicer ne bomo mogli pravilno delati. V Kataloniji sem videl program, kako se lahko reciklirajo naprimer hladilniki, 50 odstotkov lahko že sedaj recikliramo. Se pravi, veliko je možno narediti. Eh, potrebujemo 100 odstotno recikliranje, če želimo doseči cilje za leto 2020. Če želimo doseči te cilje, moramo imeti jasen akcijski program, kjer bodo ti cilji jasno navedeni in to, kar se da hitro. Veselim se eh, predloga, da bi prispevali k mm, k temu, da sedaj krize ne uporabljamo kot nek eh, izgovor, da se ne izgovarjamo samo na varčevanje, da krčimo sredstva za raziskave in razvoj, ampak s tem varčujemo tudi pri prihodnosti Evrope. Kriza ne sme biti ali bi, ne sme biti izgovor, pokazati moramo dovolj politične volje in veliko ambicioznosti za to, da bomo poskrbili za ustrezna sredstva za okoljski program. Hvala. Hvala kolegu Pererju Rodrigesu. Oprostite, da sem vas nenamenoma prekinil. Sedaj pa postopek Catch the Eye. Najprej dobi besedo gospa Antonescu. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar pozdravljamo dejstvo, da bo pobuda komisije glede sedmega okoljskega akcijskega programa na voljo v drugi polovici leta. Veliko je potrebno narediti na področju okolja, okolje je potrebno vključiti v vse naše politike vključno z strukturnimi politikami. Potrebujemo koherentne strategije in ta program mora biti neka sinteza naših vizij na področju okolja. Prav tako moramo zagotoviti, da se spoštuje zakonodajo, kateri, eh, zakonodajo, ki jo sprejemamo. In prav tako potrebujemo kazalnike na področju okolja, te je potrebno uskladiti z obstoječo realnostjo. Potrebujemo hitro ukrepanje na področju biotske raznovrstnosti, potrebujemo politično voljo in pa seveda tudi primerno financiranje strategija za Evropo 2020 za biotsko raznovrstnost prav tako mora biti vključena v sedmi okoljski akcijski program. Hvala lepa, naslednji je kolega Grote. Gospod predsedujoči, pomembno je, da ta sedmi okoljski akcijski program upošteva tudi učinkovitost virov. Tako kot uh, smo o tem glasovali v odboru in upam, da bomo tako glasovali tudi v, na plenarnem zasedanju. Uh, konferenca Rio plus 20 bo prav gotovo imela pozitivne iz, eh, izide. Optimističen sem po posvetovanju z okoljskimi ministri in eh, temu primerno moramo oblikovati tudi sedmi okoljski akcijski program. Vse je potrebno vključiti oziroma uskladiti za sklepi, iz, eh, ki bodo sprejeti v Rio potrebujemo mednarodni pristop in celosten pristop, naprimer pri proizvodnji avtomobilov. Od uh, eh, proizvodnje do konca uporabe moramo um, poskrbeti za to, da bomo pravilno upravljali z avtomobili. Uh, Eh, zato potrebujemo tudi ustrezno zakonodajo in eh, pri pregledu trenutne zakonodaje je potrebno vse skupaj začeti končno tudi izvajati. Hvala lepa, kolega Grote. Zadnja bo spregovorila gospa Meginez postopke HDI. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je ena izmed najpomenjših točk v tej razpravi naslednja. Obstaja konflikt med našimi kratkoročnimi pomisleki in pa dolgoročnimi cilji ko govorimo o trajnostni proizvodni in potrošnji, eh, zelo podarjamo to besedo trajnostno. Če poslušamo o naših strategijah za zaposlovanje in rast, ki je tako pomembna za naše državljane, vidimo, da ta del, eh, ta beseda trajnost eh, se ne odraža v naših strategijah za rast. Um, ampak moramo upoštevati tudi trajnostnik vidik uh, programa rasti in zaposlovanja in moramo uh, vse skupaj vključiti v naše politike. V uh, predlogu za reformo skupne kmetijske politike uh, obstaja predlog, da vključimo tudi direktivo glede onesnaževanja vode z pesticidi. To bo prav gotovo obremenilo skupno kmetijsko politiko, ampak prav gotovo moramo o takšnih predlogih razpravljati. Hvala lepa, kolegica Megine. S tem smo zaključili postopek Catch the Eye. Eh, besedo dobi komisar Potočnik. Hvala, eh, hvala vsem skupaj za vašo podporo. Najprej bi želel pojasniti naslednje zame ni dvoma, da dejansko potrebujemo ta sedmi okoljski akcijski program. Za ta program sem se vedno zauzemal. Um, ampak preprosto smo morali izpolniti določene zakonodajne zahteve. Ena izmed teh je, da polno poročamo o obstoječem šestem okoljskem akcijskem programu in da se naučimo uh, določenih lekcij iz tega programa. Se pravi, tudi če bo obstajala določena vrzel med sedmim in pa šestim okoljskim akcijskim programom, lahko, vam lahko zagotovim, da smo vam prisluhnili in da izvajamo nekatere izmed tistih stvari, ki ste jih omenili. Letos boste dobili obsežen predlog glede eh, voda, potem lotili se bomo tudi vprašanja fosforja in tako naprej. Ehm, tudi o, eh, z biotsko raznovrstnostjo smo se ukvarjali v zadnjih dveh letih. Eh, se pravi, smo aktivni, ampak razumemo to, da potrebujemo dolgoročen, koherenten program, ki ga bomo lahko vsi skupaj podprli in ki ga bomo lahko tudi vsi skupaj izvajali. Ehm, drugič, mislim, da smo bliže skupnemu razumevanju oblike in pa vsebine sedmega okoljskega akcijskega programa. Eh, še posebej eh, ob koncu tega tedna, ob začetku tedna smo o tem razpravljali na neuradnem svetu na Danskem. Danes o tem razpravljamo tukaj in ugotavljam, da ehm, so naša stališča skupna in da se strinjamo glede tega, kaj bi program moral vsebovati, na kakšne izzive bi se moral odzvati. Eh, ta stališča so v glavnem eh, takšna, da se lahko z njimi strinj, vsi strinjamo. V enem stavku bi želel eh, pokomentirati tudi to tako imenovano dilemo med rjavo in pa zeleno rastjo mi ne bi razpravljali o zeleni rasti, če bi v zvezi s tem bilo vse lepo in prav in če rjava rast ne bi bila slaba. Rjava rast sama uh, ima določene omejitve, uh, njena rast je omejena in zato veliko podjetij danes to razume in spreminjajo svoja, uh, svoje poslovanje. Uh, če ne bomo razumeli, da so stvari, ki jih eh, danes uživamo na zemlji, eh, da so te stvari omejene, bomo preprosto trčili ob steno našega razvoja. Zato je zeleno gospodarstvo nekaj neizogibnega. Preprosto je to logična posledica. Naj vam podam naslednji primer. Če bomo še naprej postopali tako kot deslej, bi leta 2000. Eh, globally on the earth. So it's simply not going. 30 potrebovali 30 odstotkov več eh, vode, kot eh, pa imamo dejansko danes viro na razpolago. Nekateri ste omenili kazalnike eh, in znan je ta rek, da če nečesa ne izmeriš, potem tega kasneje ne upoštevaš pri svojih politikah, pri svojih odločitvah zato te kazalnike potrebujemo. No, naj zaključim. Mislim, da je trenutna situacija drugačna od tiste izpred desetih let, ko smo razpravljali. Uh, in sprejemali šesti okoljski akcijski program. Ehm, imamo več obstoječe zakonodaje, po drugi strani pa tudi bolje poznamo današnje izzive, imamo več znanja, nekatere stvari so danes bolj očitne, kot so bile pred desetimi leti in zato je potrebno vse to poštevati pri naših odločitvah, ko bomo sprejemali sedmi okoljski akcijski program. Očitno je, da podnebje, biotska raznovrstnost in viri da bodo še vedno v središču naše pozornosti, ampak ne smemo podvajati naših sporočil. Ne, moramo se osredotočiti, gledati dolgoročno in imeti neko vizijo za prihodnost. Številni izmed vas ste eh, povedali, da se moramo osredotočiti na urbana področja, na kemikalije, na zdravstveno skrbo, na mednarodno dimenzijo in tako naprej. Z vsem tem se strinjam. Ampak podaril bi naslednje. V glavnem se moramo osredotočiti na dvoje. Najprej izvajati je potrebno že obstoječo zakonodajo, pri zakonodaji resnično zaostajamo in nič ne bomo naredili za boljšo naravo, če ne bomo izvajali naših sprejetih odločitev in zakonodaje. In Evropski parlament bi moral poskrbeti za to, da bodo stvari, ki jih vi odobrite, tudi v resnici izvajane. Tudi sam bom to spremljal. No in drugo je integracija oziroma koherenca. Bistvenega pomena je, da vse naše politike upoštevajo dejstvo, da živimo v povezanem svetu in da živimo v svetu, kjer smo odvisni drug od drugega. Seveda tudi naslednji večletni finančni okvir se bo moral na to osredotočiti in se bo moral posvetiti vprašanjem, o katerih smo danes razpravljali. Še enkrat se vam zahvaljujem, zlasti poročevalcu, gospodu Lajnenu. Mislim, da smo na dobri poti k temu, da opravimo dobro delo. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar Potočnik. Ob koncu razprave dobi še enkrat besedo poročevalec gospod Lajnen za dve minuti. Ja, die Debatte hat gezeigt, dass es im Europ Hvala lepa. Razprava je pokazala, da v Evropskem parlamentu obstaja soglasje glede sedmega okoljskega akcijskega programa. Zahvaljujem se vsem poročevalcem v senci, ki so prispevali k temu eh, soglasju. Zahvaljujem se tudi komisarju Potočniku, ki je sprejel določene pobude v komisiji. Nekateri so temu sedmemu programu tudi nasprotovali in sedaj po razpravi eh, v okoljskem svetu in pa po eh, razpravi v Evropskem parlamentu vidimo, kako nujno potreben je sedmi okoljski akcijski program. Potrebno je nekako združiti vse cilje, ki smo jih jih do sedaj zapisali v različnih strategijah in pa roadmapih. Ta sinteza, to sporočilo, da moramo zmanjšati ekološki odtis v Evropi in da moramo sprejeti za to potrebne ukrepe, to mora biti glavno sporočilo tega sedmega okoljskega akcijskega programa. Potrebno je postaviti določene zahteve tudi finančnim ministrom in gospodarskim ministrom, in upam, da pri glasovanju nekateri ne bodo uspeli razvodeniti tega poročila. Potrebujemo ustrezno, ustrezen poziv gospodarski politiki. Okoljska politika sama ne bo mogla poskrbeti za trajnostni razvoj. To so podarili tudi številni govorniki. Okoljska strategija se mora odražati tudi v naših finančnih strategijah. Eh, nedavno bomo, eh, torej kmalo bomo razpravljali tudi o srednjeročnem finančnem načrtu, Eh, komisija predlagala, da bi 20 odstotkov eh, eh, sredstev rezervirali za trajnostni razvoj, za zaščito podnebja, to je minimum in upam, da bomo pri pogajanjih dosegli še več. Ne more biti tako, da 80 odstotkov nasprotuje okolju, samo 20 odstotkov sredstev pa pomaga pri zaščiti okolja. Naj zaključim, razprava je bila zelo pomembna. Gospod komisar, pričakujemo vaše predloge, potem uh, bo nastopil postopek soodločanja in takrat vam bomo konkretno pomagali pri tem, da bo ta program postal kar se da ambiciozen. Hvala. Hvala lepa, kolega Lajnen. Razprava je končana, glasovali bomo danes ob 12. uri in do takrat bomo zasedanje prekinili.